pa eh, poskrbimo za to, da na zadnjaške politike ne bodo postavile pod vprašaj, kar je bilo doseženega na področju človekovih pravic in demokracije. Najlepša hvala, kolega Galer. Naslednji je kolega Svoboda za minuto in pol. Najlepša